In eh, seveda v Ukrajini potekajo um, predsedniške volitve, prvi krok, naši kolegi opazujejo potek volitev, včeraj so bili prisotni, do sedaj nismo še dobili uradnih informacij o poteku izvajanja volitev. E, naši kolegi nam torej niso poslali še e, pisnega poročila, vendar bo najverjetneje njihov eh, prihod tukaj v parlamentu zelo kmalo eh, in eh, pričakujemo, da bo drugi krok potekal v začetku februarja. po eh, prvem januarju je prevzela predsedovanje Evropske unije eh, Španija. Eh, upamo, da bo v skladi za novo pogodbo to predsedovanje potekalo uspešno in da bodo doseženi zastavljeni cilji. Z premijerem Zapaterom se bomo pogovarjali o programu celotne trojke, ki vključuje Španijo, Belgijo in Mačarsko drage kolegice in kolegi. Eh, sedaj pa prosim vam želim zaželeti vse najboljše za novo leto, leto 2010, ki je tudi začetek novega desetletja to bo težko obdobje za nas, težko, trdo bomo morali delati. Pred nami je nova pogodba, ki začenja tudi novo obdobje Evropske unije. Evropski parlament pri tem nosi še posebno odgovornost za prihodnost Evropske unije in tega se v celoti zavedamo. In naj eh, sedaj si pogledamo dnevni red. Zapisnik zasedanja, zapisnik pet, 18. decembra oziroma 17. decembra je na voljo ali ima kdo kakšno pripombo na zapisnik. E, če ne, smatram, da smo ga sprijeli. Naj vas obvestim, da od danes nikoli.